oziroma osnutke resolucij, zdaj bomo glasovali. Videti pa je treba, da razlage glasov v zvezi s to resolucijo danes ne bo. Razlaga glasov bo naslednje plenarno zasedanje v Strasburu. Torej, zdaj ne bomo imeli razlage glasov. Najprej skupni osnutek resolucije štirih skupin, ELS, socialisti, ALDE in zeleni. Prvi odstavek predlog spremembe 17. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Ta se zapke lin. Zavrnjeno. Predlog spremembe 14. Kdo je za? proti vzdržanje. Zavrnjeno. 27, kdo je za, proti vzdržanje. To bomo preverili. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Das ist angenommen. Sprejeto. Zdaj pa predlog spremembe 15. Poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi odstavek. Predlog spremembe 4. Poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Zavrnjeno predlog spremembe. 28 v dveh delih, prvi del kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno drugi del kdo je za, proti, vzdržani. Prav tako zavrnjeno predlog spremembe. 18 kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko glasujemo. Amalo abgestimmt. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa izvirno besedilo v treh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto, drugi del, kdo je za? Proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto. Tretji del, poemensko, glasujemo. Um, Alapka štemt. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji odstavek, predlog službe 19, do je za. Proti, vzdržani, sprejeto. Četrti odstavek, predlog spremembe pet, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Izvorno besedilo, glasujemo poemensko, lahko glasujete. Hamalab, gestimt? Ste si glasovali? Kon, konec glasovanja. Sprejeto. Peti odstavek, predlog spremembe šest, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Preveč omembe 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog omembe 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog omembe 7 po petem odstavku za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedmi odstavek. Predlog spremembe enajstca. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Izvorno besedilo za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Po sedmem odstavku predlog spremembe enajstca. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Deveti odstavek, predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Izvorno besedilo za, proti, vzdržani. Zdržani. Sprejeto. Po devetem odstavku predlog krombe 23 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Mislim, da je bilo jasno zavrnjeno, ampak dobro. Bomo preverili elektronsko, lahko glasujete. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Deseti odstavek, predlog spremembe 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Izvorno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili elektronsko ste vsi glasovali konc glasovanja. Sprejeto. Odstavek 11, predlog nube 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Izvorno besedilo za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko. Lahko glasujete ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Izvorno besedilo 12. odstavka. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo to preverili elektronsko. Izvorno besedilo 12. odstavka. Lahko glasujete. Haben abgestimmt? Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa predlog spremembe 16. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 13. odstavek. Predlog spremembe 33. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 9. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 13. Za. Proti. Vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Preložujem pa 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 10 z ustnim predlogom spremembe, ki ga bo predstavil gospod Messerschmidt. Hvala, gospod predsedujoči v imenu skupine EKR bi želel uložiti ustni predlog spremembe, ki spremenita predlog spremembe na ta način, da drugi del zbrišemo. Better needs in aptitude, language and hostility towards the British people and others who wish to organize uh, referendums on uh, EU membership bi bilo izuzeto, tako da bi glasovali o tem. Commission president Jean-Claude Juncker, end. Konec. Citata. Gibt es dagegen Einwände? Ali jo temu ugovarja? Ja, očitno je več kot 40 poslancev proti, ustni predlog spremembe zato ni dopusten. Tako da glasujemo izvornem predlogu spremembe za, proti. Vzdržani. Ja, kar birno. Glasujemo poimensko, lahko glasujete. Hamalab, ki štimt? Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Tesno zavrnjeno. Predlog spremembe 1 in 3 za. Proti. Vzdržani bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog 34 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Abschirm ist eröffnet bom preverila elektronsko, lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala za pomoč. Sedaj pa glasujemo tako spremenjeni resoluciji in sicer poimensko lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Hvala lepa, gospe in gospodje, resolucija je sprejeta. Das Protokoll dieser Sitzung, meine Damen Zapisnik današnjega zasedanja vam bo na voljo ob začetku naslednjega zasedanja. Če ne bo ugovorov, bom danes sprejeto resolucijo predal v resoluciji omenjenim institucijam. Prekinjamo sejo Evropskega parlamenta.